to upoštevali eh, pri naših odnostih z Norveško in pogajanji z Norveško tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala. Za konec te razprave smo dobili en predlog resolucije. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri ob 12. Uh, eh, nadaljevanje zasedanja bo v četrtek 4. julija uh, ob 8.30 zjutraj in s tem je današnje zasedanje zaključeno. Lep večer še naprej.